uporabo solidarnostnega sklada EU poplave na Irskem novembra 2009. Poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Glasujemo o poročilu Böge, poimensko glasovanje. Prosim, če oddate svoj glas. konec glasovanja sprejeto čestitke gospodu Bergeju. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospe Matere. Gre za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Najprej gospod Hartung v zvezi z dnevnim redom. Izvolite. Najlepša hvala. Gre za uporabo sklada za prilagoditev globalizaciji. Eh, če bi sledili gospodu Dolu, ne bi danes glasovali o tem, Eh, gre za kaznovanje nizozemske in povsem nespremljivo se nam zdi, da je gospod Dol sploh razmišljal o čem podobnem. Hvala. Αυτό είναι ακριβώ το σημείο το οποίο συζητήθηκε χθε και έχει κλείσει η συζήτηση. To je točka, ki je bila obravnavana že včeraj. Razprava o tem je zaključena. Gospod Dol, izvolite, imate besedo. Mes chers collègues, nous avons... Spoštovani kolegi in kolegice, na zadnji konferenci predsednikov smo se odločili, da bomo danes na dnevni red uvrstili poročilo Matera. Nihče ni prosil, da tega poročila ne bi uvrstili na dnevni red. Edino vprašanje, ki je bilo zastavljeno, je, kadar imamo take posameznike, moramo imeti odkrite razprave, kot smo jih imeli v preteklih letih. To je vprašanje, ki ga bom sam zastavil četrtek do povdne in morda bi to vprašanje lahko uvrstili na konferenco predsednikov in na ta način bomo potem spremenili morda naš način delovanja. To je vse, kar lahko povem. Hvala. Dobro, potem zdaj nadaljujemo z glasovanjem in sicer gre za poročilo gospe Matera o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gospa Matera je prosila za besedo. Drži. Gospa Matera. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice. Danes bomo glasovali o svežnju osmih poročil v zvezi z nizozemskimi prošnjami za uporabo sredstev Evropskega sklada za globalizacijo v skupni višini 10,5 milijonov evra. E, Transfer denarja bo potekal v skladu z usklajenim postopkom. E, zahteve v prihodnje pa utegnejo biti blokirane zaradi dejstva, da proračun za 2011 ni bil sprejet. Če bo nov sistem začel veljati januarja, ne bo mogoče izvajati plačil in transferjev. V teh težavnih časih za Evropo v celoti Evropski parlament upa, da bodo države članice pokazale občutek odgovornosti. V svetu so namreč nasprotovali sprejetju proračuna in uh, upamo, da uh, bomo tukaj uspeli ukrepati v skladu z Lizbonsko pogodbo. Najlepša hvala. Sedaj pa poimensko glasovanje o poročilu gospe Matere, Nord Trabant in Zud Holland. Glasujemo. Perez Foforijas. Konec glasovanja. Sprijeto. Sledi naslednje poročilo gospe Matere gre ponovno za uporabo sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji in sicer gre za Drente oddelek 18, če vedno nizozemska. Poimensko glasujemo. Peraš Fjohorješ. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo je ponovno poročilo gospe Matera, Zopet uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji, tokrat Limburg, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Peras Čuvorijas. Konec glasovanja. Sprijeto. Naslednje poročilo ravno tako gospe Matere, zopet sklad za prilagoditev globalizacije, Gelderland in Limburg. Overijsel poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo gospe Matera, Evropski sklad za prilagoditev globalizacije, Nord Holland in Utrecht. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tudi naslednje poročilo je poročilo gospe Matere, North Holland in Zuid Holland. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospe Matere. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o poročilu gospoda De Castra in sicer gre za pomoč dodeljeno v okviru nemškega alkoholnega monopola. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke gospodu De Castro. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Morejre in gre za dejatve prosto obravnavo določenih farmacevskih aktivnih snovi, ki imajo pri Svetovni zdravstveni organizaciji mednarodno nezaščiteno ime. Poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitke gospodu Moreri. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Rojla, gre za obnovo sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Naslednje poročilo, zopet poročilo gospoda Rojla, gre za sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in vlado Ferskih otokov. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Potem naslednje poročilo gospoda Rojla o sporazumu z vlado Japonske. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Naslednje poročilo. Ponovno sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z Jordanijo. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke gospodu Rojlu. Sedaj pa sledi glasovanje o poročilu gospe Patrao Neves. Gre za sporozum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Čestitke. Naslednje poročilo. Poročilo gospoda Kaze. Gre za skupni sistem davka na dodano vrednost in trajanje obveznosti spoštovanja najniže splošne stopnje. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Balca. Gre za letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2009. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Elerja o civilno-vojaškem sodelovanju in razvoju civilno-vojaških zmogljivosti. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Čestitke. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospe Bilbao Barandika. Dolgoročni načrt za stalež sardona v Biskajskem zavivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež. Poročevalka je prosila za besedo. Izvolite. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi samo povedala, da sem v odboru za ribištvo glasovala proti temu poročilu zato ker nekateri predloge sprememb niso bili sprejeti. Vendar pa mislim, da je dosti bolj pomembno, da dobimo dolgoročni načrt za Sardon, zato bom glasovala za in prosim komisijo, da sprejme postopek so odločene na podlagi Lizbonske pogodbe in da začnejo s pogajanji danes, kaj ti, če ne bomo dobili tega načrta, bo sektor zelo prizadet. Najlepša hvala. Predlogi spremem pod 1 do 36 glasov, proti, vzdržani, sprejeto. zdaj pa predlog z vsemi spremembami, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa po imensko glasovanje o zakonodajni resoluciji glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospe Bilbao. Po dnevnem redu sledi glasovanje o poročilu gospoda Gallagherja, o dolgoročnem načrtu za zahodni stalež Šura in ribištvu, ki izkorišča ta stalež. Imamo celo vrsto dnevnih eh, predlogov sprememb odbora. 1 do 19 in 21 do 28. Poročevalec je prosil za besedo. Izvolite. Predsedujoči, predlog spremembe 29 je bil umaknjen strani socialistov in to iz razlogov, ki jih ne razumem. In zato, da bomo lahko o tem glasovali, naj v imenu skupine Alde potrdim, da eh, bomo mi prevzeli ta predlog spremembe. To pa je tako resno, da. Eh, Prosim tiste, ki ne razumejo znanosti za tem, eh, Če ne bomo sprejeli predloga socialistov in bomo sprejeli predlog Evropske ljudske stranke, bomo nasprotovali predlogov znanstvenikom in bomo določili eh, dve eh, najvišji skupni vrednosti ulova za isti stalež. Zato glas, sem zato, da glasujemo proti eh, predlogu Evropske ljudske stranke in potrdimo predlog, ki so ga zdaj omaknili socialisti. Hvala. Torej, z drugimi besedami, eh, sklicujete se na člen 136.5 in eh, želite prevzeti predlog sremembe 29, kakršen je na glasovalnem seznamu, torej moramo o tem glasovati. Dobro, predlogi sprememb 1.8 do 80 do 19 in 21 do 28, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. sedaj pa predlog sprem, predloga spremembe 30 in 31, ki sta identična, kdo je za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Potem pa. Dobro, bomo preverili. Preverjamo predlog, predloga spremembe 30 in 31. Konec glasovanja. Sprijeto. Potem je predlog sremenbe 9 brez predmeta na enako 29 eh, in glasujemo o spremenjenem predlogu, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke gospodu Gallagherju. Po dnevnem redu sedaj sledi glasovanje o poročilo gospoda Grobarčika. Gre za prepoved višanja vrednostnih ulova in umejitev za ribolov Ivrke in Romba v Baltskem morju, Beltih in Zundu. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembami, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. In še poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke poročevalcu. Sedaj pa sledi poročilo gospoda Žaa Ferrere. Gre za uporabo tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Eh, potem pa predlog s spremembami, kdo je za? Torej predlog s sprejetimi spremembami, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 18, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Sedaj pa še poemensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke poročevalcu. Spoštovani kolegi in kolegice, veste, da imamo ob 12. slavnostno sejo obiskal nas bo predsednik Gruzije in s glasovanjem o poročilu Rabkaj bomo uh, začeli zdaj, potem pa to prekinili in uh, izvedli potem še zadnji dve glasovanji po obisku predsednika. Hvala za vaše soglasje. Zelo sem vam hvaležen poročilo gospoda Rabka. Gre za celo vrsto predlogov sprememb odbora do eh, 1 do 12 naprej, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Ne. Tega ne bomo preverili, razen če hočemo tratiti čas. Predlog sprememb 12, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Predlog spremembe 22. V treh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Tretji del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 36 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 25 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 39 je brezpredmeten. Predlog spremembe 39 vendarle. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 37, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 27 je brezpredmeten. Predlog spremembe 28. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 34 je brezpredmeten, potem prehajamo na predlog spremembe 35. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 38. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Bom preveril samo zato, da potratimo nekaj časa. Mislim, da je zavrnjeno, ampak lahko preverimo. Torej elektronsko preverjamo predlog spremembe 38. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijetom predlog spremembe 30 je brezpredmeten, predlog spremembe 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 31 je brezpredmeten, predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Dobro, 32, rekel sem, da je sprejet, to pa bomo preverili, torej glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Je sprejet. Zdaj pa glasujemo o predlogu s spremembami. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. In še poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Rabkaju. Zdaj pa prekinjamo glasovanje za govor gostujočega predsednika, Preostala glasovanja in obrazložitev glasov pa bomo izvedli kasneje. Hvala.